Skusimo, če vse kartice delujejo, če ste vsi prisotni, če smo sklepčni, če vas ni preveč, glasujmo. Ne, no, ne, no, ne, no, ne, ne, not everyone has voted. Ne, ne, ne, niso še vsi glasovali. Tudi še nisem dejal, da je konec glasovanja. Še enkrat, glasujmo. No, test, we are still in the test. Ne, preizkušamo samo. In uradno ste glasovanje zaprli, preden sem sploh dejal. Gestemt. Ste vsi glasovali? Test. Testno. Dobro, konec glasovanja. Odlično. Zdaj pa glasujemo o predlogu komisije eh, za gospoda Klinca, kdo je za, glasuje za, kdo je proti, glasuje z ne, kdo pa želi se lahko tudi vzdrži. Tako glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 34 za, 1 proti, 4 vzdržani. Tako lahko priporočimo, da se gospodu Klincu zaupa ta naloga in se potem ustrezno obvesti konferenca predsednikov. Tako lahko gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Dejavnosti in nadzor institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. RP Recast. I do it better in English than in German, as I have an English paper in front of me. IRP v angliščini. Naš poročevalec je Bran Hayes, izvoli. Um, Hvala, predsednik. Vesel sem, da imam možnost, da lahko predstavim to temo kolegom v odboru. Zavedam se, da je to naša prva razprava po sporazumu, ki je bil dosežen uh, v svetu pred nekaj meseci. Veseli se tudi sodelovanja z drugimi poročevalci v senci, nekatere sem že srečal, torej veselim se sodelovanja z njimi v bližnji prihodnosti. Naj vas obvestim, da smo objavili delovni dokument, ki obravnava nekatere podrobnosti v zvezi s tem dosjejem, torej v nekem jasnem, razumljivem jeziku razlaga to zadevo. Prvotno mnenje je bilo, da ta predlog ne bo uh, sprejet, kajti bil je uh, del uh, svežnja uh, v boljši zakonodaji, ampak potem se je uh, svet decembra lani na hitro uh, dogovoril o tem in sicer pod italijanskim predsedovanjem, tako da jim čestitam za to. Uh kaj je IORP. Razložil bi, kakšno je pokojninsko zadje v Evropski uniji in zakaj se je komisija odločila za spremembo te direktive z leta 2003 in kakšen bo moj pristop, tudi to bom razložil. IORP, to so uh, institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje. Brian. A te lahko za kratko prekinem? Zelo mi je neprijetno, ampak kolega Ferber je že začel uh, to točko dnevnega reda deset minut, predne je ta sploh razpisana na dnevnem redu. Mi če zelo pogledam, sploh ni nobenih poročevalcev v senci med nami, tako da potrebujemo zelo uh, kratko pauzo, začnemo pa 15 minut 6. Damit machen wir eine Pause bis. Torej, imamo odmor do 15 minut čez 4. 10 minut odmora. Ekon, point nine, reloaded. Ekon, točka devet, še enkrat. Spoštovani kolegi in kolegice, če zdaj le pogledam, je klop eh, sporočevalci v senci bolje zasedena, no ja, ampak vsaj časovno smo točni, tako kot napovedano, poročevalci v senci bi morali biti med nami. Eh, tako da Brajna še enkrat prosim, da ponovi uvod. spoštovani kolegi in kolegice sam pa bi še enkrat povedal da je to eh, prva izmenava mnen prvo posvetovanje bo šele eh, junija julija tako da danes začenjamo Brian beseda je tvoja Thank you again, President. And, uh, Hvala še enkrat, predsedujoči. Lepo je imeti priložnost za prvo izmenjavo mnenju v zvezi s tem pomembnim dosjejem. Zahvaljujem se tudi drugim poročevalcem v senci, da so danes lahko med nami. Naše razprave doslej so bile že eh, zelo koristne in eh, zelo vesel sem, da se lahko pogovarjamo. Eh, pogovarjal se bom seveda tudi še s tistimi, s katerimi se še nisem srečal. Kot ste rekli, to je začetna uvodna razprava. Kolegi verjetno vedo, da smo dva tedna nazaj predstavili delovni dokument, v katerem je točno navedeno, kaj je prava tema tega dosjeja. Upam, da sem preprosto razložil, kaj se predlaga v okviru IORP2. Osvetljil sem tudi ozadje tega dosjeja. Upim, da e, bo ta delovni e, dokument kolegom koristen. Kot sem povedal že prej, najprej je bilo mišljeno, da ta dosje IORRP2 eh, sploh več ne bo eh, obravnavan, eh, glede na to, da je bil to del dosjeja, ki se nanaša na pametno pravno ureditev, ampak komisija je potem ustrajala na tem dosjeju in kolegi veste, da je svet decembra lani pod italijanskim predsedovanjem eh, sprejel splošni pristop glede tega dosjeja. Tako da imamo zdaj predlog, imamo splošni pristop, ki ga je podprl oziroma dosegal svet. In to pomeni, da se v zvezi s tem dosjejem strinjata vsaj dve institucije Evropske unije. Danes vam bom predstavil, kaj pravzaprav IORP je, potem bom pa še predstavil pokojninsko stanje v Evropi. To je zelo pomembno vprašanje. IRP je le del tega celotnega vprašanja o pokojninah. Seveda potrebujemo širšo razpravo na področju pokojnin. Predstavil bom tudi, kaj točno se je spremenilo in kakšen je razlog, da je komisija spoh eh, predlagala eh, te spremembe. Prva direktiva IRP je bila sprejeta leta 2003. Eh, potem pa bom predstavil tudi, kakšno je naše stališče in kakšen pristop predlagamo. JRP, to so institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, ki upravljajo kolektivne načrte, pokojninske načrte za zaposlene, tako da uh, se zagotovijo njihovi prijemki. Na splošno to spada pod drugi steber. Prvi steber, eh, to, eh, prvi steber je steber z določenimi prispevki, uh, To je tisti osnovni stebr za pokojnine. Eh, pod stebr 2 pa spadajo eh, poklicne pokojnine. Potem pa je tukaj še stebr 3, to pa so neobvezni prispevki posameznikov. Torej imamo tri stebre, to je osnova, osnovno ozadje. IORP spada pod drugi stebr. Imamo približno 125 tisoč IRP, e ki delujejo v Evropski uniji, nekateri so zelo veliki, pokrivajo različne poklicne skupine, velika podjetja. Eh, nekatere institucije IRP e pa so majhne, imajo manj kot 100 eh, članov. Torej, tukaj bo šlo eh, za vpliv na skupine, ki so različnih velikosti. Vsa sredstva so vredna 2,5 trilijona. In to je približno 25 uh, eh, odstotkov. Uh, Sodeluje približno 25 odstotkov zaposlenih v Evropi. Večina Evropejev deluje na čezmejni osnovi. Oziroma ne deluje na čezmejni osnovi in tega se moramo zavedati kakšno je stanje pokojnin trenutno, kakšna je organizacija. Mislim, da ni treba povdarjati, kako pomembno je to za Evropsko unijo, kajti soočamo se z demografskimi spremembami. E, koeficient starostne odvisnosti starih naj bi se podvojil iz 26 odstotkov na e, več kot 52 odstotkov v Evropski uniji do leta 2060. In trenutno štirje ljudje v Evropski uniji delajo za enega upokojenca. Če se ta projekcija nadaljuje, bomo imeli uh, dva človeka, ki delata za enega upokojenega uh, že čez par desetletij. In zelo pomembno je torej, uh, kako bomo zagotovili vse te pokojninske obveznosti in njihovo izpolnjevanje. izpolnjevanje. To je načeloma v odgovornosti držav članic v okviru stebrov 1, 2 in 3. Države članice so neposredno odgovorne za izboljšanje pokojninskih načrtov. Nekatere države članice so naredilo že precej na tem področju, druge manj, odvisno je pač od eh, gospodarskega stanja. Dejstvo pa je, da ta direktiva ima svojo vlogo pri doseganju večje potencijalne uporabe eh, poklicnega pokojninskega zavarovanja. Zakaj je komisija spremenila eh, to direktivo IORP? Prva direktiva IORP, kot sem povedal, je bila sprejeta leta 2003. Eh, Osredotočila se je na to, da se omogoči poklicno pokojninsko zavarovanje, tako da se lahko zagotovi prost pretok kapitala in storitev njen cilj je bil, da se spodbudijo čezmejne dejavnosti. Države članice so različno izvale te določbe, večina IORP-jev pa še vedno uh, deluje na nacionalni podlagi. Kot sem povedal že prej, majhno število IORP-jev pa deluje tudi čezmejno. Komisija je navedla kar nekaj razlogov, zakaj treba direktivo spremeniti. Uh, sam sem bil v irskem parlamentu 18 let in eh, redno smo obdelovali zakonodajo, kar nekaj je bilo zastarele, tako da gre za eh, dobro parlamentarno, eh, recimo temu gospodinsko ravnanje, da preuči, če je zakonodaja še vedno primerna. Komisija meni, da še vedno obstajajo ovire za večje, eh, večji čezmejni razmah Evropejev. Prišlo pa je do. Eh, prestopa iz eh, dokladnega sistema do sistema zaločeni prispevki in dejstvo je, da države članice potrebujejo bistvene informacije in to na razumljiv način. No, recimo, če se odločite kupiti hišo, je to velika odločitev. Potem pa je tukaj pomembna tudi odločitev, eh, kje delujete, eh, kje delate in eh, ali prejemate ustrezno pokojnino. To so vse dejavniki, ki vplivajo na to, kje se človek zaposli. Recimo, kakšna je plača, kakšna je pokojnina in tako. Ljudje torej potrebujejo osnovne informacije. In te informacije lahko dobijo na podlagi zahtev, ki veljajo za preglednost eh, glede pokojninskega kritja. Kot sem rekel, eh, svet je eh, prvotno komisijno besedilo precej spremenil. Tukaj bi omenil precej čezmenji aspekt in delegirane akte. Spomnil bi vas na nekaj, kar je bilo precej kontroverzno oziroma zelo občutljivo za manjše število držav članic. Svet je, svet je sprejel uh, splošni pristop, sprejeli so dogovor za čas italijanskega predsedstva in mislim, da moramo to upoštevati. Kajti to je izredno občutljivo vprašanje za manjše število uh, držav članic. Naj zaključim. Kakšen bo moj pristop? Najprej želim poudariti, da gre tukaj predvsem za vprašanje za posamezne države članice in njihovo pokojninsko politiko. Po mojem mnenju bi bilo popolnoma narobe, če bi uporabili nek pristop, ki naj bi bil primeren za vse. Mislim, da to ni prava podlaga. Moramo razumeti in priznati dejstvo, da pokojninsko kritje v Evropi je odvisno od uh, pogleda držav članic. Sveda se moramo zavedati tudi dejstva, da smo zgodovinsko eh, imeli v državah članicah precejšno povezavo med uh, delojemalci in delodajalci. Torej, šlo je za neke vrste socialno obveznost, da se zagotovi pokojnina za delavce. Na ta način so bili delavci dobro zaščiteni. To je bila neke vrste evropska eh, razsežnost, da smo imeli to vrstne pokojnine. Vemo, da je stališče skupin eh, delojemalcev in delodajalcev tako, da tukaj ne gre zgolj za nek finančni instrument, temveč gre tudi za socialni vidik, ki zagoti, zagotovi eh, varno upokojitev. Potem pa je tukaj še en dejavnik, ki je izredno pomemben v manjšem številu držav tudi v tistih državah, ki so bolj malo izpostavljene IORP-jem, eh, bodo ravno tako deležne učinkov naših sprejetih odločitev. Približno 3,2 odstotka delovne sile po Evropi eh, se premika, to je 8 milijonov državljanov. In logično je, da če bomo imeli IORP bolj razvid, da se bo eh, po Evropi premikalo več ljudi, seveda, če bo ustrezno poskrbljeno za njihovo pokojninsko zavarovanje. Torej, treba se je zavedeti dejstva, eh, da imamo tukaj manjše število držav, ki imajo težave. Eh, potem moramo vedeti, da je tukaj še vidik mobilnosti eh, delovne sile v Evropski uniji. V prihodnje se bo to vse bolj spremenilo. Potrebovali bomo IRP-je, ki bodo povezovali več držav in na ta način uh, bomo spodbujali ljudi, da se premikajo iz ene države v drugo. Potem tretjič, še en ključnih vidikov je, uh, da skušamo izboljšati notranji trg, ko gre za institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje. Države članice imajo določbe, ki so se eh, zgodovinsko razvijale, ne želimo prekomerne administracije in regulacije. Pozdravljam odločitev komisije da, da, da ne skopira enostavno pravilo zavarovanja, kot jih imamo v pravilih o insolventnosti. Kaj ti? Potem, ko mnoge scheme niso ustrezno delovale, je zdaj že čas, da zagotovimo, eh, da so trdne in da se zagotovi ustrezno varstvo za upokojence pravila iz eh, solventnosti, če bi bila enostavno eh, prekopirana, bi bila napaka. In veseli me, da se je komisija strinjala eh, s tem, da ne bo šla po tej poti in enostavno kopirala. Potem pa še ena stvar, ki bi jo povedal. Komunikacija je izredno pomembna. Delavci imajo pravico vedeti, kakšne načrti obstajajo, imajo pravico vedeti, kakšen bo donos, kakšna bo njihova pokojnina v prihodnje. Eh, bili smo priča odličnim primerom, recimo nizozemskemu. Ta je izredno dober eh, model eh, posredovanja informacij ljudem. Treba je izkoristiti te uspešne modele, da se uporabljajo tudi v drugih državah, a vendar ne v obliki nečesa obveznega. Treba pa je spoštovati vidik obveščenosti in podajanja informacij. Tako tak bo moj pristop, če ga bo eh, odbor sprejel, če ga bodo sprejeli tudi koordinatori. Mislim, da bo do obravnave, javne obravnave prišlo nekje maja, sem imam eh, zelo odprt pristop, zanimam mnenje kolegov v odboru, mnenje poročevalcev v senci, zanimam me, kako lahko vse skupaj izboljšamo. Splošni pristop bi bil, da smo previdni, kajti pokojninsko kritje je izredno pomembno in manjše število držav je že vzpostavilo zelo robustni trdni sistem eh, pokojninskega zavarovanja, ki ga je treba spoštovati, ko govorimo o zavarovanju uh, glede pokojnin v Evropi. Hvala lepa. Hvala za zanimiv uvod za SND. Na mestu Pavla Tane danes Anlis Toc kot poročevalko v Senci. Hvala lepa. Kot je povedal predsedujoči, bom govorila v imenu Pola. Žal mu je, da danes ne more biti med vami. Ampak uh, o tem se moram, uh, sem se že pogovarjala z njim in zdaj bom ponovila par stvari, uh, za katere me je prosil, naj jih povem. Pol se najprej zahvaljuje poročevalcu za delovni dokument, ki dobro povzema ključna vprašanja, uh, značilna za to razpravo. Uh, tudi sama želim, da vzpostavimo odporne IORP-je, ki spoštujejo tudi socialno razsežnost. Podpiramo tudi e, mnenje, da gre za zelo občutljiv e, dosje, kajti e, manjše število držav že ima pokojninske načrte iz drugega stebra, ker se naslanjajo na določene odstotke BDP-ja. Treba je povdariti, da so IRP institucije, ki imajo nek socialni namen in dejavnosti na finančnem trgu se izvajajo zato, da se zagotovijo ustrezne pokojnine za prihodnost, za tiste, ki so upravičeni. Zaprosili so me, da tudi izpostavim nekatere pomisleke. Pol se zaveda, da ta delovni dokument, ki ga je pripravil gospod Hayes, omenja dejstvo, da je eh, odbor za oceno učinka komisije eh, dosije analiziral dvakrat in ni mogel izdati pozitivnega mnenja. Pol pravi, da meni, da je to zelo pomembno dejstvo. Eh, žal se mora strinjati s tem, kar je povedal poročevalec. Torej, vsi pomisleki tega odbora za oceno učinka so še vedno veljavni. Tudi Evropska raziskovalna eh, služba je eh, izdala zelo eh, kritično oceno tega doseja. Pol pravi, da nimamo temeljite ocene učinka in zato lahko podvomimo o evropski razsežnosti predlaganih ukrepov. Nimamo zahtevkov po uh, večjem kapitalu znotraj IORP. Uh, pol tudi pravi, da ni jasno, zakaj moramo ukrepati prav zdaj. Predlog ne vsebuje nobenih informacij o zaželeni časovnici, nima podrobnosti o zaporedju ukrepov. Pol je tudi zaprosil, če bi nam lahko predstavniki komisije podrobneje osvetlili to vsebino, mogoče na koncu izmenjave mnen. Gospod Enk na koncu tudi pravi, da kot poročevalec v senci se še vedno pogovarja o tem dosjeju znotraj svoje skupine, torej socialistov in demokratov, zlasti v luči nedavnih zaves eh, v zvezi z agendo o pametni eh, pravni ureditvi. To je gospod Hejs že omenil. Paul pravi, da ta predlog morda ni izpolnil testa, kakšna bi morala biti ta zakonodaja. Treba je zagotoviti državljanom, za, eh, razložiti jim, zakaj so določeni predlogi sploh potrebni. Hvala lepa, Anlis. Ešlej ja, Fox je naslednji. You, um, I... Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu, da je pripravil izčrpen. Uh, delovni dokument, ki nam je v veliko pomoč. Mislim, da na manj kot osmih straneh povzema, s čim se soočamo. Če kdo želi vedeti, govorimo, naj prebere ta delovni dokument. To je zelo dobro izhodišče. Dejansko se strinjam eh, s stališčem poročevalca v senci iz SND glede eh, odbora za oceno učinka pri komisiji. Veliko nam pove, da so v odboru dosije pogledali dvakrat in niso mogli izdati pozitivnega mnenja. Še naprej sem prepričan, da je to vrstna zakonodajna ravni Evropske unije potrebna. Komi, komisija dosija ni umaknila in mislim, da je naš poročevalec eh, zauzel dobro stališče, dober pristop. Če se odločimo, da tega Eh, ne bomo nadaljevali, sem se pogovarjal o tem, pripravljen o tem pogovarjati še naprej. Strinjam se, da potrebujemo precejšnjo eh, transparentnost in strinjam se s poročevalcem, da ne moremo imeti enega pristopa za vse. Eh, vsaj štiri države članice imajo pomembne uh, določbe na podlogi IRP. To so institucije, ki imajo tudi uh, socialni vidik eh, in temelijo na um, močnih nacionalnih tradicijah. Treba upoštevati prožnost držav članic. Sicer tvegamo, da bodo morali IRP e precej sredstev uporabiti zato, da se prilagodijo, ne bo pa nobenih koristi za člane. Budimo jasni, več, jasni moramo biti, več ko je regulacije za ta, te majhne pokojninske načrte, eh, manj ljudi bo imelo eh, visoke pokojnine in jih ne bodo mor, mogli pričakovati, kajti treba bo plačati stroške. Kakršnekoli nove zahteve morajo biti skladne oziroma usporedne z obstoječimi uh, režimi. Predsedojoči, pet pomislekov imam. Zahteva, da morajo biti vsi uh, posamezniki, ki so uh, član, uh, člani upravnega odbora, morajo biti poklicno usposobljeni. Tukaj si zakompliciramo uh, stvari glede uh, zaupnikov, ki jih imenujejo zaposleni. Zanima me, kako je s tem. Potem so tukaj še depozitne zahteve. Kako bo s tistimi delavci, ki so plačani manj? Moramo biti previdni, da ne bomo prekomerno preskriptivni, eh, zlasti, ko gre za eh, izjave o prejemkih. To bi eh, lahko pomembno vplivalo na pristojnost Evropske unije. Potem so tukaj še zahteve glede uh, eh, spremljena in nadziranja. Lahko se soočamo s tveganji na različnih trgih. Strinjam se tudi s poročevalcem, da bi morali sprejemati uh, dokumente po rednem uh, postopku, kajti delegirani akti, po mojem mnenju, niso ustrezni in želel bi, da se to umakne. Svet je napredoval, izboljšal je precej delo prvotnega predloga komisije in eh, parlament zdaj nadgrajuje delo uh, sveta, da se zagotovi čim boljši rezultat za IORP-je in pa člane. Hvala lepa, Ashley. Zdaj pa Sofija Entfeld. Um, uh, zalde hvala uh, poročevalcu. Nekoliko sem pozna, kajti uh, dva odbora potekata hkrati, na obeh moram biti in to je pravi izziv. Mislim, da nas morata voditi dva, dve načeli. Enega je omenil poročevalec. Gre za previdnostni pristop. Da, tukaj se strinjam ampak hkrati pa tudi ne sme biti nobenih tabujev. Ta predstava, da je v tistih štirih državah, kjer stvari dobro potekajo, eh, vse dobro, mislim, da ne drži. To je prehitro sklepanje. Eh, biti moramo zelo previdni, da ne bo prišlo do razprave, ki zadeva samo štiri države, kajti tukaj govorimo o evropski pobudi. Strinjam se z nekaterimi pomembnimi cilji prvotne direktive, pa tudi prenovljene direktive, naprimer doseganje enotnega trga, odpravljanje ovir, eh, izboljšanje eh, čezmejnega zagotavljanja pokojnin, izboljšanje in zagotavljanje varnosti eh, pokojnin. IRP je namenjen tudi socialnim namenom. In zato se moramo pogovarjati o tem. Na nizozemskem imajo zelo dobro razvit sistem institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Dobro deluje, ampak to ne pomeni, da je imun na probleme. To je pokazala eh, finančna kriza, kar nekaj pomembnih uh, slabosti je. Torej, sistem ni imun, nekaj pomankljivosti ima in finančna kriza nam je pokazala, da so tveganja nesorazmerno uh, obremenila prav mlajšo generacijo. Ko govorimo o tem sistemu, mora biti jasno, kakšne koristi prinaša starejšim in mlajšim generacijam. Predvsem me skrbi, da se nekaj bremen nesorazmerno prenaša na ramena uh, mlajših generacij in zato je nujno se pogovarjati o trdnosti sistema. Ne bi rada želela uporabiti eh, kakšnih izrazov, ki bi druge kar presrašili. Utemeljeno je, da se o tem pogovarjamo na evropski ravni. Kaj ti obratno kot pri diamantih se stvari vedno spremenjajo tako se spreminja tudi narava pokojninskih skladov. Stadi se spreminjajo, morajo se spreminjati, kajti tudi vzorci delovnega življenja se spreminjajo. Ljudje ne začenjajo več svojih karier pri 15 letih in ne ostanejo pri istem delodajalcu 4-50 letja. Ljudje delajo za različne delodajalce, delodajalce premikajo se po Evropski uniji, to želimo spodbujati, včasih gre za samostojne, samozaposlene. Uh, mogoče ljudje vzamejo odmor za nekaj časa, torej ta vzorec se spreminja, spreminja se tudi struktura delovnega trga, eh, evropskega delovnega trga in mislim, da se je nujno pogovarjati o tej temi na evropski ravni. Žal je tako, da so pri nas doma nekateri takoj začeli uh, govoriti, da uh, Ehm, Bruselj ne sme zdaj posegati na to področje pri nas, ampak dejstvo je, da se tveganje nesorazmerno prenaša na mlajše generacije in temu se moramo izogniti v prihodnje. Pripričana pa sem, da v tej razpravi ne smemo imeti nobenih tabujev. Odgovorni smo prihodnim generacijam in ne samo sedanjim. Tako da bi na koncu tudi v zvezi z mojim odsotnim eh, kolegom Baltangom povedala naslednje. Pri upravljanju eh, nizozemskih pokojninskih skladov naj bi imeli veliko besedo tudi socialni partnerji, ampak dejstvo je, da sindikati niso več tako navzoči, kaj ti. Eh, zelo eh, nizko je že to članstvo v sindikatih. Mislim, da je poprečna starost članov v sindikatih zdaj 56 let in zelo pomembno je, da upoštevamo tudi potrebe prihodnih generacij in ne samo tistih, ki trenutno dobivajo pokojnine. Danke, Sofia, Hvala, Sofija za GUE Miguel Urban Crispo. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Mislim, da je ta predlog namenjen razširitvi te vrste pokojninskih zavarovanj v primerjavi s zasebnim sektorjem. Eh, pokojninska zavarovanja v zasebnem sektorju so nekaj, kar so si delavci težko priporili in vidimo, da včasih eh, nekatera podjetja v določenih sektorjih eh, uporabljajo zelo neprimerne prakse in metode. Včasih sredstvo, ki se tukaj ne upravljajo ustrezno, eh, ne zagotavljajo udeležbe pri vrednosti podjetij in tako naprej. Zato mislim, da pokojninska zavarovanja v javnem sektorju z definiranimi pogoji eh, zavarovanja so bolj pomembna. Če si ogledamo različne sektorje, moramo povdariti, da je pomembno to, da ne bomo ogrozili pokojninskega sistema v javnem eh, sektorju za to pobudo. Moramo zagotoviti ustrezni nadzor v zasebnem sektorju, pa tudi v eh, ustrezni nadzor v državi porekla, odkudar eh, upokojenec dobiva pokojnino. Torej, upravljalci teh pokojninskih skladov morajo biti podvrženi ustrezni regulativi. Ustrezno zakonodajo potrebujemo in to je treba tudi izvajati, kajti prišlo bo do mobilnosti kapitala, do mobilnosti naložb, ki jim bo treba slediti. Celotna logika Junkerjevega načrta je zasnovana na naložbah. Gre za to, da naj bi te naložbe bile zasnovane na sposojenem kapitalu, vendar to ne sme iti na pleča navadnih eh, delavcev. Ne moremo sedaj velikih finančnih tveganj ustvarjati in, eh, in dovoliti neurejene naložbe. Mislim, da moramo odpraviti možnost vprašljivih naložb, ki lahko ogrožajo preživetje delavcev. Včasih so seveda ti ta zavarovanja bila zastavljena neustrezno, tako da se pravice upokojencev ne spoštujejo. Hvala, Miguel. Zadnji od eh, poročevalcev Sencije je Bas Ekhaut za Gue. Hvala predsedojoči in hvala poročevalcu za to, ta delovni dokument kot eh, temelj za uh, izmenjavo mnen. Slišati sem že da bo zelo zanimiva razprava o tem, kaj poskušamo doseči. Koleg Paul Tong, ki ga tukaj ni, me je presenetil, ko je rekel, da je presenečen, zakaj sploh lahko o tej direktivi razpravljajo. To me je malce presenetilo, kajti Sam imam nekoliko drugačno uh, mnenje tukaj. Sveda vem, da eh, na nizozemskem poteka razprava o tej predlogu, vendar ne smemo biti preveč uh, enonacionalno usmerjeni. Gre za predlog, ki bo imel seveda uh, vpliv na mnoge druge države članice, ne samo tiste, ki že imajo ta sistem. Več uh, milijard. Uh, evrov je na nizozemskem vključenih v takšne institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje. In seveda to se lahko prenese tudi na druge države članice, zato se moramo o tem pogovarjati. Drugo, strinjam se s Sofijo Enfeld, da se svet eh, dela spreminja pokojninski skladi. Nimamo več dokladnih eh, sistemov, sedaj imamo sisteme, kjer so prispevki, ki jih nekdo uplačuje, osnova. In če bo eh, to eh, sistem, ki bo prevladoval, potem je treba seveda zagotoviti informacije in podatke tistim, ki prispevajo v določen sklad. Danes ne delamo več eh, vse življenje na enem delovnem mestu, je pa vse življensko delo prisotno. Torej stvari so se spremenile. Zato mislim, da je prav, da imamo tukaj evropski pristop. Ta pa mora, kot pravi poročevalec, biti previden. Mislim, da nihče med nami ni za neprevidnosten pristop. Gotovo tudi komisija tega ne želi. In če si ogledamo, kam gre svet sa svojim stališčem, je vprašanje, ali gre v pravo smer. Samo še nekaj zadev. Najprej, komisija je pripravila ta predlog na pravni osnovi, ki se glasi notranji trg. No, sam nisem prepričan, da je to najbolj pomembna zadeva eh, pri razpravi o IORPih. Po mojem mnenju, ni nujno treba upoštevati, da je takšna institucija lahko čezmejna, da ne vem, recimo nemško podjetje eh, uporablja takšno institucijo, ki ima sedež na nizozemskem. Mislim, da to ni bistveno. Bistvena je varnost in preglednost, transparentnost eh, za potrošnika. To sta glavni vprašanji, ki jo je treba vključiti v ta predlog. Kar zadeva varnost sredstev. Vem, da smo te sklade izključili iz skoraj da vseh eh, kvantitativnih zahtev, iz solventnosti 2 in tako naprej. Istočasno pa lahko od teh institucij lahko pričakujemo, da to, kar obljubljajo, to, kar eh, nameravajo eh, zagotoviti, je realnost. In oceniti je treba, kakšne so te obljube ustrezne ocene so potrebne za to, da lahko trditve takšnih institucij eh, sprejmemo kot eh, zanesljive. In tukaj morajo biti enake zahteve kot pri vseh ostalih eh, pokojninskih zavarovanjih. Če si torej ogledamo varnost, določbe, ki se nanašajo na varnost, je treba stvari še dodelati. Potem transparentnost. Ja, boljše bolj uskleno komuniciranje z upravičenci je bistvenega pomena. Strinjam se s poročevalcem, da ne smemo se iti tako mikromenežeriranja oziroma upravljanja. Ampak vedeti moramo, kakšni so eh, tisti, ki vplačujejo v neko institucijo, kakšne so njihove potrebe in tako naprej. Mislim, da je treba prepustiti upravljalcem takšnih skladov, da uh, vodijo, upravljajo se sredstvi in uh, pod pogojem seveda, da bodo ustrezno informirali svoje uh, potrošnike. Kadarkoli sprašujete takšne upravljalce pokojninskih skladov, kaj počenjajo, pravijo vse je ok in v redu. Transparentnost je potrebna tudi pri naložbah ljudje morajo vedeti, kam njihova sredstva, njihov denar nalagajo takšni pokojninski skladi. <coughs> Seveda ni presenetljivo, da eh, poročevalec v senci zelenih govori o členu 29, ko gre za tveganja v prihodnosti. Tveganja, v, ki izhajajo iz okolja, so seveda tista, ki jih je treba upoštevati. Ešli, malce med že dolgo časih če že govorimo o prihodnosti, če govorimo o tem, da pokojninski skladi investirajo v scheme, kjer je dolgoročno tveganje, potem je treba uh, tudi tiste, ki vlagajo v takšne sklade, informirati o tem. In treba je jim um, povedati, kakšni so razlogi, katere, zaradi katerih so se uh, morda odločili, da bodo uplačevali v ta sklad. Zato bo tudi naša skupina pripravila predloge sprememb, kjer bomo govorili tudi o tako imenem carbon divestment, o zmanjševanju naložbe v oglične industrije oziroma panoge. Na tem področju bom <laughs> zlasti z veseljem sodeloval z Ashleyem. Mislim, da so to najbolj pomembne zadeve, ampak naj ponovim nekaj. Moramo imeti pristop zasnovan na previdnosti, s tem se vsi strinjamo, vendar obstaja dober razlog za to, da uh, v Evropi proučujemo učinek pokojninskih skladov, ti imajo vpliv na gospodarstvo in uh, potrošniki v tem primeru so upravičeni do iste transparentnosti kot vsi ostali. Transparentnost mora biti eh, zagotovljena, ko gre za dolgoročno upravljanje sredstvi in kot sem rekel, bomo pripravili ustrezne predloge sprememb in pripričan sem, da bomo imeli dobro razpravo o tem. Naj bo to evropska, ne pa razprava samo štirih držav. <clears throat> Eh, Najlepša hvala, Bas. Mm, hvala, da to. Eh, ne bo samo nizozemska razprava. Danes smo najprej dali besedo poročevalcem v senci, ostali pa se bo, bodo sedaj prišli na vrsto. Tomas Manj. Hvala. Seveda vsi smo zainteresirani za poklicne pokojninska zavarovanja. 460 milijard je denar, ki ga imajo naša nemška zavaro, zavaro, naši zavarovalni upravljalci eh, v upravljanju. Seveda, to ni padlo z neba. Draga Sofi, prav imaš, ko govoriš o mladih, ampak eh, člani upravnih odborov in eh, zastopniki sindikatov v podjetjih se ne ukvarjajo samo s tem. Seveda, eh, podjetniška zavarovanja so nekaj, kar je zaželjeno in za razliko od nizozemske smo v Nemč Nemčiji vedno vključili ne samo socialne partnerje v to razpravo, oni so vplivali na to, kar je nastalo, oni so to hoteli pred dvemi leti sem imel poročilo v tem odboru. 54 so rekli da, nekaj, ne vem, devet jih je reklo ne in tako naprej, ko ste glasovali o mojem poročilu. To je bilo zanimivo. Takrat pa je bila stvar drugačna. 50. člen smo Eh, podprli. Torej imeli smo pristojnosti za ekon, druge pristojnosti so bile v odboru za zaposlovanje, to je bilo zanimivo, no sedaj pa sami pripravljamo to mnenje. Da je komisija to ponovno predlagala, tega ne razumem, kajti pred dveme leti smo rekli, niso pravila solventnosti tista, ki jih lahko vključimo sem. To je bilo jasno povdarjeno in stelo se mi je, da je komisija sedaj rekla, da se Jean-Claude Juncker in ostali strinjajo, da ni treba sedaj ponovno začeti razpravo o tej prenovitvi. Ampak sedaj smo naenkrat dobili neke vrste ukaz, da je to treba dati na dnevni red. Svet ima velike pomisleke, ampak zato, ker ima drugačne izkušnje kot mi. Mi imamo zelo Um, trdne upravne svete, upravne odbore in zelo neuplivne države, ko gre za nekatere. Mislim, da ni sama ideja uh, takšnih pokojninskih uh, skladov v podjetjih uh, tista, ki je pod vprašanjem. Uh, ampak če gre za člane v, uh, eh, upravnega odbora, ki odločajo o tem, kam bo, š, bo šel ta denar, v kakšne naložbe, potem tega ne moremo vedno od njih pričakovati. V Junkerjem načrtu je to predvideno, ampak Za zasebne delodajalce potrebujemo privatne inštitucije, tudi pokojninske sklade, ki bodo lahko investirali denar tam, kjer se bo oplodil. Torej, projekti, ki jih je treba podpreti, morajo biti varni, usmerjeni v prihodnost. In to bi morala tudi Evropska investicijska banka potrditi. Še nekaj pomembno, draga Sofija. Zavarovanje pred nesolventnostjo. Mi smo to imeli v času krize. Ne vem, samo dvakrat je prišlo do tega eh, postopka eh, stečaja zaradi nesolventnosti pokojninskega sklada. Ampak mislim, da je to samo ena izkušnja. Pa še nekaj ne razumem. Ne želimo sedaj delodajalcem eh, natakniti verige na roke. Ne, to, kar hočemo, recimo v Nemčiji, narediti nekaj, kar nekoč komisija sploh ni mogla eh, sprejeti. Gre za privrženost podjetju. To je treba nagraditi. Ne želimo, da pride ne vem, nekdo se zaposliti v eno podjetje, pa potem čez nekaj mesecev gre v drugo podjetje, pa v tretje in tako naprej. Ne, tisti, ki so kakovostni delavci, so delavci, ki jih je treba nagraditi, če ostanejo dalj časa zaposleni v istem podjetju. Torej, solventnost 2 ne bomo vključili sem. Sam se strinjam z Ashleyem Foxem, ki je rekel, da moramo pri oceni učinkov še stvari izboljšati. In najbolj, najslabša varijanta bi bili tukaj delegirani akti. Naenkrat bi dobili monopol odločanja delegirani akti vedno eh, zaobidejo demokratične strukture in mislim, da tega ne smemo tukaj imeti. In zadnje, transparentnost, preglednost, rekli so eni, vedeti hočemo, kam bodo eh, naložili sredstva, kako jih bodo naložili, kako poteka upravljanje in tako naprej. No, sam v preteklosti, ko sem bil zaposlen, enostavno nisem vedel, zakaj gre kaj se bo dogajalo z mojim denarjem. Zato se mi zdi, da takšna razprava, ki ne sme biti samo razprava med poročevalci in poročevalci v senci, zaželena. Ampak pri javni predstavitvi, ki ste omenili, moramo seveda zagotoviti prisotnost tudi tistih, ki imajo eh, velike izkušnje s poklicnimi pokojninskimi zavarovanji. Seveda ne bomo sedaj, kot je rekla Sofi, eh, poskušali eh, zagotoviti trdnost, kot je trden diamant, temveč moramo povabiti tako tiste, ki imajo velike izkušnje, pa tudi tiste, ki imajo manj izkušnje, da se bodo eni lahko učili od drugih. Hvala, Sofi se je še enkrat javila k besedi. Da ne bo nesporazumov, dragi Tomas praviš, da so te IORPI, ta, po, ta pokojninska zavarovanja, nekaj, kar ni povezano z medgeneracijskimi zadevami. O ne, ni res. Mladi uplačujejo pokojninski sklad, ki izplačuje pokojnine upravičencem in gre za obvezne pokojninske scheme. Zato mislim, da je treba govoriti o medgeneracijski razsežnosti. Ne moremo reči, da gre tukaj samo za prvi uh, eh, stebr, gre tudi za drugi. To, kar ti imenuješ lojalnost eh, podjetju in eh, menjavanje, hitro menjavanje delovnih mest in tako naprej. To ne more biti odločilno za ljudi, kakšno poklicno pot bo imeli. Ljudje se morajo sami odločiti za svojo kariero. Ampak ne glede na to, kaj bodo delali, bodo vse čas v enem podjetju ali bodo menjavali službe, jim moramo zagotoviti pokojnino na koncu. In to je tisto, kar je pošteno. Vsak udeleženec v skladu najstar 20 ali 70 let mora biti predmet poštenega obravnavanja in njegov prispevek se mora pošteno razdeliti. Mislim, da se moramo izogniti temu, da mladi ne bodo prekomerno uplačevali v te sklade in da ne bodo dobili v obliki pokojnine toliko kot eh, danes eh, starejši. To ni pošteno, mislim, da bi o tem morali razpravljati. Nachdem ich jetzt Nikogar drugega ne vidim, da se javlja k besedi. Annelies Dodds še enkrat. Ja. Hvala, kratka bom. Malce sem zaskrbljena zaradi te razprave. Osebno se strinjam z pomisleki, ki jih je izrazil Pol. Ne zato, ker bi m, mm, branili neke posebne interese. Uh, sindikatov ali velikih delodajalcev. Sama sem članica sindikata, tako kot milijoni drugih ljudi, ki so zaposleni pri nas. Ampak poklicna pokojninska zavarovanja so se izkazala kot bolj uspešna v mnogih naših državah kot zasebna. Mislim, da je to treba priznati. Sama sem <clears throat> bila na univerzi bila sem članica velike pokojninske scheme in lahko smo upravljalne mehanizme uporabili v tej schemi, tako da so tudi pri upravljanju sodelovali sindikati. Na ta način smo določili ustrezno investicijsko politiko. Pri zasebnih pokojninskih skladih tega ni. Za razliko od tega, kar recimo predlagajo zeleni. Pa še nekaj. Strinjam se s tistimi, ki pravijo o pokojninskih sistemih, o katerih moramo razpravljati kot celota. Obstaja nekaj zadev, ki se še nismo dotaknili. Obstaja ogromna razlika med ženskami in moškimi, ko gre za pokojnine poklicni model sedaj ne bomo predstavili na model zasebnega zavarovanja, čeprav nekatere značilnosti Jorpov so takšne. Ampak treba je porabiti to priložnost, da se odzovemo na te probleme. Mislim, da moramo govoriti o družbeni mm, sceni celotni, v celoti v državah članicah, ko se o tem pogovarjamo. Moramo pa natančno ugotoviti, kaj deluje dobro in kaj ne in vsi relevantni subjekti morajo tukaj biti vključeni. Malce me je skrbelo, ko sem slišala, da je v preteklosti odbor Empel bil vključen v te razprave, sedaj pa ni. Mislim, da bi to morali popraviti. Kajti socialni akteri, ki so bili vključeni v to preteklosti, imajo zelo marsikaj pomembnega povedati zlasti, ker predstavljajo milijone evropskih državljanov. Hvala. Hvala, Annelies. Če gledam na uro, imamo še deset minut. To bo dovolj, da dam besedo komisiji in poročevalcu. Če nihče od kolegic in kolegov ne želi besede. Gospod Wisner, v imenu komisije. Oh, yeah, okay. yeah, Hvala. Tako, hvala vsem za razpravo, hvala tudi za dokument, ki ga je predstavil poročevalec. Mm, pripomp o tem nimam, zdi se mi, da gre za pošteno oziroma pravično analizo situacije, v kateri smo. Podali ste kar nekaj pripomp in eh, z veliko pripombami se strinjam. Morda samo še nekaj pripomp z moje strani. E, zakaj zdaj predlagamo JORB 2, no JORB 1 imamo. Eh, in tako kot ste izpostavili, zdaj je treba upoštevati še čezmejno vprašanje. Minimalna transparentnost, eh, te, ta ni bila dosežena, pa bi morala biti dosežena z direktivo. Treba si je zastaviti vprašanje, ali smo dosegli dovolj ali bi morali doseči boljše rezultate. Poleg tega je prišlo do določenih razvojev, ki so nas prepričali, da je treba poskušati izboljšati naše delovanje na tem področju. Pokrajina oziroma to področje se spreminja. Eh, komisija eh, se je soočila s vprašanjem skladov, ki jih je zares zanimalo delovati v tujini, tako da eh, smo mnenja, da bi bilo treba vključiti več določb o čezmejnem delovanju nekaj držav članic do sedaj, eh, IORPov še niso imele, jih pa želijo imeti zdaj. Zato si želijo jasne določbe in okvir za to, da jih bodi si vzpostavijo same, bodi si poskušajo uh, se vključiti v IORPE, ki deluje v drugih državah članicah. In to je glavni razlog, zakaj smo na koncu dosegli soglasje v svetu. Ne, Gre za razpravo o tistih državah, ki že imajo IORPE. Šlo je za razpravo med tistimi državami, ki so želele imeti IORPE, pa jih zdaj nimajo. Zato se mi zdi pomembno, da na to gledamo kot na evropsko razpravo. In zdi se mi, da je v interesu vseh nas razmisliti in ugotoviti, kako doseči dobro delujoče Evrope v tako veliko državah članicah, kot je to le mogoče. In mislim, da direktiva Evrop 2 k temu lahko le prispeva. Morda še nekaj komentarjev glede nekaterih kritik, ki ste jih izrekli. Socialna razsežnost. Predlog komisije in stališče sveta postavlja pod vprašaj IORPE in upravljanje IORPOV. Dejstvo, da socialni partneri in veliko držav članic uspešno upravlja IORPE, to se ne postavlja pod vprašaj. Pri upravljanju imamo le zamisel, da nekateri strokovnjaki v Jorpih lahko opravijo ustrezno obvladovanje tvegan. To je pomembno, ima tudi socialno razsežnost, ampak če želite doseči socialne cilje, je treba najprej zagotoviti, da dosežete eh, dobiček na trgu, ki ga zato potrebujete. In zato je potrebno ustrezno finančno upravljanje, če želite zagotoviti koristi ki jih hočete doseči. In komisija tega ne, temu ne želi oporekati, ne želi eh, kritizirati oziroma odpraviti socialne razsežnosti, želimo pa, da to določbe ustrezno obravnave. Slišali smo tudi vprašanje odboru za oceno učinka in tem, da je komisija podala dve negativni mnenji odboru za oceno učinka. Najprej gre za to, da institucija nekaj priporoča in kolegi se je za to odločil. Eh, predlog je zdaj pred nami. To je prvi odgovor. Drugič, odbor za oceno učinka je v veliki meri poskrbel za dokaze, kako naj bi se situacija razvijala v prihodnosti. In to je seveda zelo težavno. Če želimo delovati tudi čezmejno in nekateri skladi to želijo, ne moremo pa imeti podatkov, ki bi vam jasno pokazali, da če storite takole, potem bo v naslednjih desetih letih 5000 evropov delovalo čezmejno. To ni mogoče, zato smo imeli razpravo v kateri smo to poskušali ponazoriti. Ampak dobro, na koncu smo pač sprejeli, da je preprosto nemogoče doseči podatke, ki bi jasno pokazali, kakšen bo razhoj, razvoj v prihodnosti. Na koncu se je komisija pač odločila, gre za politični dosje, tako je, enako je bilo v svetu. In na koncu to je politična odločitev. Na podlagi dokazov, ki jih imamo, smo se tako odločili. Seveda pa o tem lahko razpravljate tudi naprej. Hvala lepa. Za konec bi dal besedo še Brajnu kot poročevalcu. Hvala, gospod predsedujoči. Iskreno se zahvaljujem vsem kolegom, poročevalcem v senci za razpravo. Mislim, da smo imeli zelo dobro uvodno razpravo o tem predlogu. E, najprej bi ja, moral kaj povedati tudi o prisotnosti Toma Samana, saj je bil on leta 2003 poročevalec za prvo direktivo. Zato so njegovi predlogi zares zelo dobrodošli o tem, kako ravnati naprej. Vem, da je bil zelo uspešen. Eh, pri glasovanju je bilo 44 glasov za in samo en proti, kar je odličen rezultat. Ne vem, če bi meni to uspelo, ampak eh, vsega govori to treba priznati še nekaj besed v odziv na to, kar sem slišal. Najprej, ko govorimo o schemah poklicnega pokojninskega zavarovanja, da govorimo o delodajalcih, ki mm, zagotavljajo prispevke v te scheme, delodajalcih, ki zagotavljajo prispevke v te scheme, ampak kako pa je z delodajalci? Gre za plače, pri katerih se uh, Eh, predvideva, da bo določen del potem poskrbel za prihodnost ob pokojitvi tega uslužbenca. Če se vam zdi, da bi moral še kaj dodati v mnenje, to lahko upoštevam, saj, gre, saj eh, to vprašanje obsega celotno področje zaposlovanja in delavce, kako sprejemati odločitve za prihodnost. Gre za scheme, v katere so vključeni oni. In za delodajalce je izjemnega pomena, da tudi sami zaupajo tem schemam, da se vključijo vanje, da gre za scheme, ki eh, so na voljo v njihovi panogi, ne glede na to, ali gre za veliko ali malo podjetje. Pomembno je, da delodajalci vedo, v kaj investirajo kot del scheme. Saj sprejemajo dejansko zavezo, da bodo v prihodnosti imeli določen prihodek, ko mm, bodo dosegli določeno starost. Zato je treba zagotoviti transparentnost delojemalcem, kam gredo njihova sredstva, njihovi prispevki in kaj lahko te scheme storijo, kaj od njih pričakovati. Nekatere države so zagotovile zelo sofisticirane nadzorne sisteme pokojninskih schem, ki so bili zelo kompleksni, zagotavljali vrsto informacij in nekatere države, ki tega niso storile. Ne gre za to, da bi izpostavljali nekatere države in kazali s prstom, to je dobro in to je slabo. Pravimo le, to je prihodnost in lahko se učimo drug od drugega. Strinjam se s kolegi, lahko se učimo od Eh, na podlagi izkušenj drug drugega. Tu se povsem strinjam s Sofi. Ne gre le za primer štirih petih držav ter preučevanje njihovega dosjeja, eh, preučevanje tega dosjeja, le v luči izkušenj teh držav, ampak pokojninsko vprašanje v prihodnosti ne bo izginilo. Pri stebru ena eh, obstajajo velike eh, obveznosti zaradi primankljajev, ki so bili ugotovljeni, ampak potem imamo tu seveda še eh, sklade socialnega zavarovanja, ki morda tu niso primerni v, prvem, v okviru prvega stebra. Moramo pa biti tudi ambiciozni da bi lahko vsi sodelovali v schemah pokojninskega zavarovanja, poklicnega pokojninskega zavarovanja. Komisija in svet nas pozivata, da preučimo, ali lahko vzpostavimo sistem, ki ne bo birokratski, ki ne bo po, seboj prinesel dodatnih stroškov, se posem, tu se posem strijem z Ešljem, torej sistem, s katerim bomo opogumili vse več jorpov, predvsem tistih, ki imajo čezmejno razsežnost, eh, kar nam v zadnjih 12 letih še ni uspelo. Torej, moramo biti ambiciozni za evropske državljane, ne glede na to, iz katere države članice prihajajo in preučiti, kako vzpostaviti takšen sistem. To govorim zato, ker ne želim, da v tistih državah, kjer IORPI obstajajo, da ne priznam odličnega dela, ki se odvija tam, ampak Kot je dejala eh, Sophie, na nizozemskem ste izvedli zelo velike spremembe pri pogajninskih schemah zaradi slabih izkušenj. In to je tisto, moramo preučiti v celoti vse to vrstne scheme. To je tista naloga, ki jo imamo pred seboj. In še zadnje vprašanje glede naložb, ki so ga podali predstavniki zelenih. Sam na ta dosje gledam, kako vplivati na evropsko gospodarstvo, kakšne posledice bo imel Junkerjev načrt. In edino pravilno je, da zagotovimo transparentnost in vse informacije o tovrstnih pokojninskih schemah, da bomo tako zagotovili zaupanje ljudi ter njihovo prepričanje, da bodo lahko tudi kaj dobili iz pokojninskih schem, v katere vlagajo. Vsem kolegom, poročevalcem v senci in vsem, ki jih to zanima, želim povedati, da imam sam odprt pristop do tega dosjeja, sodeloval bom z vsemi, z vsemi tistimi, ki boste podali predloge. In kot sem povedal že uvodoma, eh, če se bo odbor in koordinatorji s tem strinjali, bi sam predlagal tudi javno predstavitev, eh, tako da lahko nadaljujemo razpravo s tem in poskušamo doseči napredek pri tem dosjeju. Hvala, Brian. 15. in 16. julija. Do takrat je še kar nekaj časa, bomo govorili o snutku poročila. Eh, šele septembra je potem eh, časovni rok za predloge sprememb in eh, do glasovanja bo prišlo šele novembra, tako da imamo še kar nekaj časa za napete razprave o tej tematiki. Zahvaljujem se vsem prisotnim, vsem sodelujočim. Zdaj pa bi prešel na četrto točko na dnevnem redu, naložbe za delovna mesta in rast, ki smo jo morali predstaviti na konec današnjega dnevnega reda. Torej, spodbojne gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije v Uniji. Naj na hitro spomnim šesto kohezijsko poročilo odbora regi. Mi pripravljamo mnenje našega odbora in Danes bomo razpravljali o predlogih sprememb, ki so bili poslani. Za S in D Kostas Maurides je pripravljalec mnenja in dajem ti besedo. Izvolite. Thank you, chairman. Hvala, predsedujoči. Should we give a couple of minutes for the people to Naj počakam par minut, da lahko vsi zapustijo dvorano, ki to želijo. 80 predlogov sprememb je bilo posredovanih. 80. Ne bom se spuščal v podrobno razpravo o teh predlogih sprememb. Bom pa se osredotočil na vsebino omenjenih predlogov sprememb. Najprej bi želel pokomentirati predlog spremembe, ki ga je poslal gospod Karinš, ki pravilno povdarja, da člen 3 pogodbe Evropske unije vključuje cilj ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije ter solidarnosti na področju med državami članicami. In zato obstaja dober razlog, gospod predsedujoči, zakaj sem prav s tem začel. Če to ohranimo v mislih, in to se ne sme spremeniti. Gre torej za solidarnost in učinkovitost, kar morata biti dve plati iste medalje. In zato moramo razumeti, doumeti, da tisti eh, predlogi sprememb, ki se spuščajo pred velike podrobnosti, morda padejo izven dometa tega poročila. Drugič predlagali ste tudi kar nekaj črtan. Recimo, eh, nekateri ste predlagali črtan investicijske klauzule, drugi so financiranje evropskih strukturnih in kohezijskih skladov. Eh, govorili ste o tem, kako se izračuna primankljaj, o paktu za stabilnost in rast, kar ne bi se vse črtalo. Hkrati pa sem prejel tudi predloge sprememb o ulogi mikro, malih in srednje velikih podjetij. Veselim se že sestanka s poročevalci v senci jutri. Istočasno pa moram priznati, da bi lahko bilo kar težavno doseči kompromise pri vseh teh predlogih sprememb. Zdi se namreč, da si nekateri predlogi nasprotujejo med seboj, saj gledajo na podobne stvari z zelo različnih zornih kotov. Prav tako bi želel pojasniti tole. Za katerokoli mnenje o kohezijski politiki in solidarnosti na tem področju moramo razumeti in jasno začrtati v takšnem dokumentu, da kohezijska politika velja za vse države članice in za vse regije, vendar pa smo še vedno v obdobju krize Zato moramo razumeti, da nekatere regije v nekaterih državah članicah še vedno močno trpijo zaradi posledic krize. To je dejstvo in nihče tega ne more zanikati. Če govorimo o kohezijski politiki, moramo govoriti o vseh dogodkih na primerjalni podlagi. Situacije treba primerjati. Vemo, da nekatere regije še vedno trpijo zaradi visoke brezposobnosti. To je treba upoštevati. Ne moremo ostati zelo splošni pri takšnih vprašanjih. Kakorkoli. Za vse nas se mi zdi zelo pomembno, da imamo jutri odkrito razpravo na sestanku s poročevalci v senci. Upam, da bomo lahko dosegli veliko kompromisnih predlogov in da bomo lahko imeli splošno glasovanje, da bomo lahko podprli številne predloge, ki bi morali biti del tega mnenja. Vendar pa moram povdariti tudi to, da se mi pri nekaterih vprašanjih to zdi stvar načel. In na nekaterih področjih se kompromisa pač ne bo dalo doseči. Hvala, predsedujoči. Hvala, Kosta, za uvod. Ivana Maletič iz ELS je prva poročevalka v senci. Izvoli. Najlepša hvala. Kot je pravilno povdaril že poročevalec, se moramo dogovoriti o vrsti zadev med jutrišnjim sestankom. Sama bi povdarila naslednje. Zelo pomembno je upoštevati to, da moramo imeti tesno povezavo med kohezijsko in ekonomsko politiko. Tega ne moremo ločiti. Obe politiki imata namreč isti cilj torej vzdržnost javnih financ in nacionalnih ekonomskih oziroma gospodarskih politik, pa tudi ekonomske in regionalne politike, ki so osredotočene na rezultate. O vsem tem je treba razmišljati, ko govorimo o tovrstnih povezavah, ki jih je treba doseči med kohezijsko in gospodarsko oziroma ekonomsko politiko. Številni kolegi v svojih predlogih sprememb poudarjajo predvsem to. Upam, da bomo na jutrišnjem sestanku lahko razpravljali tudi o tem vprašanju. Kohezijska politika bi morala podpirati izvajanje evropskega semestra in priporočil za posamezne države članice, hkrati pa mora biti tudi obratno. Cilj evropskega semestra mora biti zagotavljanje konkurenčnosti in upravne zmogljivosti ter izvajanje strukturnih reform, kar gre z roko v roki, z dobrim črpanjem in izvajanjem kohezijske politike. Številne študije kažejo prav to. Ko sem pregledala predloge sprememb, sem opazila številne razlike med predlogi kolegov, ko gre za sofinanciranje, kar je povdaril tudi Kostas. Treba se je zavedati, da so evropski skladi le en vir financiranja. Na voljo je veliko različnih virov financiranja v različnih državah članicah. Evropski skladi so le eden izmed takšnih virov financiranja, morali pa bi biti uh, del celovitega nacionalnega načrta za razvoj. Ne moremo torej ločiti operativnih programov, sporazumov o partnerstvu ter ciljev, ki so zastavljeni v operativnih programih ter v partnerstvih eh, o sodelovanju od nacionalnih reform, konvergenčnih načrtov in tako naprej. To je nekaj, kar mora biti povezano. Vlada mora, mora eh, razmisliti o vseh virih financiranja, ki mora biti usmerjeni v eno smer. Javno financiranje proračunska sredstva se ne sme uporabiti za en cilj, sredstva evropskih skladov pa za nekaj povsem drugega, kar morda celo nasprotuje uporabi prvih sredstev to mora biti tesno povezano. Ni potrebe potem, da se nacionalno sofinanciranje izključi iz eh, izračuna primankljaja, če so evropski skladi del nacionalnih politik. Vendar pa je to tematika, o kateri bomo lahko razpravljali podrobnjo tudi v prihodnosti. Nekateri izmed predlogov sprememb so pravzaprav že v poročilu, ki ga je pripravil kolega Tamas Deutsch iz odbora Regi. Tako da bomo morda lahko razmislili, kako to povezati z našim eh, poročilom oziroma izključiti iz našega mnenja. Hvala. hvala gospod eh, predsedujoči to mnenje je povezano z razpravo o investicijskem načrtu in to je seveda zelo zanimiva tema tema ki marsikdo posveča veliko pozornost Po eni strani je treba zadevo obravnavati horizontalno, po drugi strani pa prvotna vloga kohezijske politike ne sme biti nekaj, kar bi pomešali se potrebo po strukturnih skladih. Kohezijska politika ima naslednji cilj. Zmanjšati razlike v ravni razvoja in življenski <clears throat> ravni med državami članicami v Evropski uniji da lahko izenači gospodarske razlike, vendar to ni inštrument eh, makroekonomske stabilnosti. Kohezijska politika je nekaj, česar ne morejo nacionalne reforme nadomestiti. Istočasno pa tudi ne more vplivati na pristojnost posameznih držav članic. Vse predloge sprememb bom podporil, ki gredo v pravkar opisano smer. Peti odstavek. V zvezi s tem nismo vložili nobenega predloga sprememb. Imeli smo nekatere druge, vendar imam tukaj eno pripombo. Sofinanciranje je treba izključiti iz izračuna eh, nacionalnega primankljaja oziroma proračunskega primankljaja posameznih držav članic. Vložil sem predlog spremembe v zvezi MSP-ji in podporil bom vse tiste predloge sprememb, ki bodo šli v to smer. Ko gre za eh, izbiranje projektov v okviru investicijskega načrta, ne smemo dopustiti, da se iz enega inštrumenta sredstva prelivajo v druge. Ta načrt mora biti dodatni inštrument, eh, dopolnilni vsem ostalim, zlasti, če hočemo vzpostaviti javno-zasebna partnerstva, ki jih nujno potrebuje evropsko gospodarstvo. Ne smemo dovoliti, da bi države članice Evropske unije delili pri tem investicijskem načrtu na tiste, ki so in tiste, ki niso članice evrskega območja. Mislim, da je treba ukrepiti tudi upravljalne zmogljivosti, upravne zmogljivosti. Treba je spregovoriti tudi o prednostih notranjega trga. Ne morem pa se strinjati s tem, da govorimo o, večji, eh, o cilju, ki je večja poglobljena bančna unija. Kljub temu, kar je povedal poročevalec, mislim, da imamo tokrat eh, priložnost eh, razdelati, pripraviti dobro besedilo in prepričan sem, da nam bo to jutri na sestanku koordinatorjev senci tudi uspelo. Hvala, Stanislav. Rika Nikolajza Alde, ki je ni, tudi Romana Lopesa Konija, Zagujeni. Torej, bom takoj dao besedo Ernestu <clears throat> Urtasunu, izvoli. Um, bueno, general... No, kot sem povedal že na zadnje, besedilo je dobro, osredotočeno na glavne točke, vsebuje predvsej pomembnih točk. Želel sem se dotakniti nekaterih uh, stvari v predlogih sprememb. že poročevalec je povedal, da je kar nekaj stvari, kjer se naša mnenja ne skladajo. Tukaj bi lahko prišlo do težav, ampak eh, videli bomo, kaj lahko storimo. Kristofer je govoril o Junkerjevem načrtu. Mislim, da potrebujemo uh, bolj uh, eh, neutralen jezik, uh, zase če vemo, kaj želimo doseči. Želimo zagotoviti, da imamo v naših poročilih neutralno, neutralni jezik. Torej, objektiven način izražanja, ko govorimo o Junkarjevem načrtu. Pri nekaterih predlogih sprememb smo želeli doseči večjo jasnost glede opredelitve tega, kateri eh, projekti se izberejo. Gre za strateški pristop in strateška merila. Ne želimo, da bo besedilo preveč natrpano. Želimo zagotoviti, da bodo izbrani projekti koristili okolju in družbi. Zlasti pri predlogu spremembe 64, eh, kjer govorimo o sodelovanju med državnimi organi, eh, je to pomembno, kajti osredotočamo se na kohezijsko politiko in treba je odraziti enak koncept. Mislim, da so podobno povedali tudi drugi poročevalci v senci, pa tudi poslanci. Strateški načrt za rast je izredno pomemben. Pomemben je tudi način, kako ga izvajamo. Gre za predlog sprememb 65. Potem je tukaj še nekaj predlogov sprememb iz e LS in ALDE, ki obravnavajo vprašanje fiskalne konsolidacije. torej gre za konsolidacijo, rast. V naših državah, ki so bolj obrobne, eh, smo se pri kohezijski politiki omejevali na določene regije in eh, tudi ta kohezijska politika je v neki meri ogrožena, kajti ni bila izvajana enotno. Treba je zagotoviti, da bo to poročilo podražilo, da potrebujemo novo vrsto kohezijske politike za Evropske unije. Želimo, da se to odrazi v teh predlogih sprememb. Seveda pa je tukaj še nekaj drugih predlogov sprememb, eh, nekatere bomo vsekakor lahko podprli. Lahko podpremo tudi nekatere druge skupine, recimo, ko liberalci govorijo o eh, dodatnih uh, Eh, sredstvih eh, ali ko SND zahteva subvencije za zaposlovanje skozi eh, ta sklad. To bi bilo zanimivo tudi za nas. Nasplošno povedano bo tako naše stališče. Hvala. Hvala lepa, Ernest. Komisija je vse zapisovala, zato me zanima, če želite tudi sami še kaj dodati, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Strinjamo se eh, z večino pripomb. Seveda imamo nekaj eh, pomislekov, recimo glede trditve, da če nacionalne vlade eh, ne uspejo, če niso uspešne, potem nimamo kohezijske politike. Eh, kohezijska politika je dejansko eh, podpirala tudi države, ki so imele eh, krizo, zmanjševala se je stopnja prispevkov in to je imelo tudi vpliv na kohezijsko politiko v državah članicah. To je uh, Eh, glavni argument. Če pa imate kakršna koli druga vprašanja v zvezi s kohezijskim poročilom, z veseljem odgovorim na njo. Hvala lepa. To je bil zadnji, ki je prispeval k tej razpravi. Zdaj pa besedo vračam pripravljalcu poročila Kostasu Mavridesu. Hvala lepa, predsedajoči, imam kratke pripombe. Vsi se verjetno strinjamo o, uh, o enem vidiku tega mnenja. Kohezijska politika in pa gospodarske politike vsekakor gredo z roko v roki. Naša mnenja pa se razhajajo v tem, v kolikšni meri naj se kohezijska politika izvaja brez jasne povezave s eh, specifičnimi predpostavkami povezanimi z nacionalnim gospodarstvom. Vsi se verjetno strinjamo, da je solidarnost glavna uh, sestavina kohezijske politike. In to nas potem vodi stran od uh, nalaganja nekih makroekonomskih predpostavk. No, po drugi strani pa pozorno sem prisluhnil, mislim, da bomo imeli eh, jutri zelo konstruktiven pogovor. Tako, zaenkrat toliko. Hvala, predsedojoči. Hvala lepa. Pripravljalcu poročila 20. aprila bomo glasovali o tem tukaj v odboru. Vodilni odbor regi pa 4. Eh, oziroma 5. maja. Tako, toliko v zvezi s to točko, zdaj pa gremo naprej na točko 10, razno, če imamo kaj dodati po to točko. In potem je uh, tukaj še točka 11, kjer gre samo za to, da vas obvestim, da se znova srečamo 20. aprila in sicer od 15. do 18.30. Do takrat pa vse dobro. Hvala lepa.